postopkih za izvedbo evropskih volitev leta 2014. Besedo nemudoma predajam gospodu Dafu, ki bo predstavil svoje poročilo. Gospod Daf, na voljo imate 4 minute. President. Hvala lepa, predsedoči, komisarka. Kljub dejstvu, da je Evropski parlament neposredno izvoljeno telo že 35 let, smo še vedno precejšnja novost. Zelo velika zakonodajna in proračunska pooblastila imamo in pooblastila glede nadzora. Prav tako te, ta pooblastila izkoriščamo, vendar pa, kot sem dejal, nas obtožujejo, da nimamo dovolj demokratične legitimitete. Nacionalne politične stranke in nacionalni parlamenti so se s težavo prilagodili na parlament, ki je njihov rival na, federalni, na federalnem nivoju. Mediji sledijo nacionalnim parlamentom in ne nam. Evropske politične stranke so še v povojih in pravzaprav komaj da delujejo kot prave organizacije, ki skrbijo za kampanjo. Kandidati za Evropski parlament so izbrani strani strank v nacionalnih državah članicah in na evropski ravni. Torej, ni presenetljivo, da v teh okoliščinah vidimo, da je udeležba na evropskih volitvah taka, da vse čas pada. Veliko ljudi trdi, da je ta velik poskus tukaj, kar se nad nacionalne demokracije tiče propadel. Torej, ali nam lahko uspe, da bodo volitve leta 2014 boljše za voljivce in za medije. Mislim, da to lahko storimo in odbor se z mano strinje. Kako? Tako, da bi povzdignili vlogo evropskih političnih strank, tako da bi izbrali glavne kandidate političnih strank, ki bi potem izpostavili svoje volilne programe v kampanji. Šlo bi za konkurenco na evropski ravni, za zamisli politike, glasove in sedeže v Evropskem parlamentu. in tako bi razširili ključna vprašanja naše politike širše javnosti. Prav tako bi skušali zagotoviti prave izbire pri sestavi nove komisije, glede tempa, tempa širitve, glede programov pomoči Evropske unije in glede globalnega ugleda Evropske unije. Na ta način bi novi parlament in novi predsednik komisije, ki ga bomo izvolili z absolutno večino Evropskega parlamenta julija naslednje leto, bi torej imeli veliko bolj demokratični mandat. Hvala lepa. No, no, no, Hvala lepa. Glede na to, da smo časovno omejeni, v okviru te razprave ne bo možno zastavljati vprašanj v okviru modrega kartona. Hvala lepa gospodu Dafu za to predstavitev, sedaj pa besedo ne mudamo predajam gospe Reding, podpredsednici komisije. Gospa Reding se bo tudi odzvala na to, kar je ravno kar povedal gospod poročevalec. Gospa Reding, beseda je vaša. Thank you, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Rada bi se zahvalila spoštovanemu poslancu Andrewu Duffu za njegovo ne samo predstavitev današnjega poročila, ampak tudi za delo, ki ga je opravil v zadnjih letih, ko je skušal zagotoviti pravi prostor za evropsko delovanje. Andrew Duff ima prav. Odeležba voljivcev na evropskih volitvah se je postopno zmanjševala od 62 odstotkov leta 1979 na 43 odstotkov leta 2009. Vendar pa to vidimo ne samo pri evropskih volitvah, to se dogaja na enak način tudi pri nacionalnih in regionalnih volitvah. Tako da mislim, da ko razmišljamo o tem, kako bi izboljšali udeležbo na evropskih volitvah, bi morali istočasno pomisliti tudi na izboljšanje udeležbe na nacionalnih in regionalnih volitvah. Komisija si stalno prizadeva za povečevanje političnega odestovanja in da bi se državljani bolje zavedali svojih pravic. Spomnimo se poročila iz leta 2010 in 24 konkretnih priporočil, ki smo jih podali. Dobra novica je, da je, so ta priporočila izvajena ali pa so postopku, da jih bodo izvedli. Drugo poročilo o državljanstvu maja 2013 si je ogledalo različne predloge, ki smo, dobili od ki smo jih dobili od državljanov samih. Vodili smo namreč dialoge v različnih državah članicah in to je potem vodilo do posvetovanj, ki smo jih upravljali tudi prek spleta. In potem smo potegnili bistvo iz več kot milijona zahtev, ki jih Evropska unija dobi vsako leto. Spet smo pripravili 12 predlogov, kako bi lahko stvari izboljšali še pred zaključko mandata. Eden teh predlogov je, da bi se državljani bolj zavedali svojih volilnih pravic predvsem tisti, ki volijo prvič. Komisija bo po Evropskem letu državljanstva in potem, ko smo prevzeli izkušnje iz letošnjega leta, pripravila priročnik, kjer bomo predstavili najpomembnejše evropske pravice za državljane na preprost in jasen način. Nadalje bomo skušali razviti in okrepiti evropski javni prostor. Kaj vidimo v Eurobarometru? Naprimer, 80 odstotkov državljanov nam pravi, da bi bili bolj motivirani, da bi šli na volitve, če bi vedeli več o Evropske uniji. Pogosto je ravno to, tisti primanklaj ne vedo, kakšne pravice, kakšne možnosti imajo in kaj, naprimer, Evropski parlament počne za njih. Osupla sem bila, ko sem v dialogu z državljani slišala, da ne poznajo učinkov in pooblastil Evropskega parlamenta. Potem drugi podatki Eurobarometra kažejo, da 70 odstotkov državljanov meni, da če bi vedeli več o svojih nacionalnih političnih strankah in o tem, kateri evropski politični družini so pridruženi, bi sodelovanja v letvah in tudi 60 odstotkov si želi kandidatov za jasnih kandidatov za predsednike komisije. To bi vse pomagalo večji volilni udeležbi. 12. marca leto smo na podlagi tega pripravili priporočila evropskim in nacionalnim političnim strankam in državam članicam za to, da bi okrepili demokratično preglednost in učinkovito izvedli evropske volitve. Popolnoma se strinjamo z našimi, v naših predlogih s tem, kar je predstavil ravno kar Andrew Duff. Zato bi se rada zahvalila parlamentu in poročevalcu za to, da je spregovoril o vseh teh vprašanjih in da ste sprejeli tudi vsa naša priporočila. Večino predlogov podpiramo, prav tako pa smo soglasni o volji, da bi okrepili legitimnost postopka sprejemanja odločitev v Evropski uniji in da bi ta sistem približali državljanom. Poročilo tudi izpostavlja potrebo po voljeni kampanji, ki bo temeljila na platformi evropskih strank in programov. Mislim, da je to izrednega pomena in bo pomenilo jasen znak za državljane po Evropski uniji. Državljani bi morali vedeti, zakaj glasujejo. In to mora biti vse storjeno na zelo pregleden način, prav tako pa morajo vedeti, kje bodo njihovi izvoljeni poslanci sedeli v tem parlamentu in za kakšen program se bodo zavzemali. In to je tudi duh programa komisije, da bi ukrepili učinkovitost evropskih političnih strank. Ta predlog bi evropskim političnim strankam dal ječišav vidnost in bi jim omogočil, da delujejo po vsej Evropske unije, ker bi dobili, ker bi dobile pravo, ustrezno evropsko pravno podlago. To je zelo pomembno in vem, da lahko računam na Evropski parlament, da bomo sodelovali v tej smeri in dosegli naše cilje. Hvala lepa, gospa Reding. Sedaj pa prehajamo na govornike, ki bodo predstavljali stališča političnih skupin. Najprej za dve minuti, gospod Šopflin. E uh, Hvala lepa, predsedujoči, komisarka. Čestitke gospodu Dafu. Mislim, da je opravil odlično delo pri tem poročilu. Bistvo tega poročila je, da zagotovimo, da bodo volitve v Evropski parlament naslednje leto, kar se da uspešne. Istočasno pa poročilo želi zagotoviti, da bodo to resnično evropske volitve, podarjam evropske. Moramo se omakniti iz preteklosti. Vidimo, da včasih so nacionalna vprašanja bila pomembnejša od evropskih. Ena od posledic je, da je udeležba manj kot zadovoljiva in da voljivci uporabljajo evropske volitve kot protestno glasovanje. Ker bi to, kar se dogaja v Evropskem parlamentu, ne bi bilo drugotnega pomena. Mi to vemo, da to ni tako, vendar pa voljivci tega ne vedo. Da bi to popravili, predvidevamo, da bi politične stranke na evropski ravni morale odigrati ukrepeno vlogo v teh volitvah. Ključnega pomena je, da imenujejo kandidate za predsednika komisije. Logika, ki tiči za tem, je, da bi potem naslednji predsednik komisije bil bolj legitimen in bi tudi bil bolj odgovoren državljanom Evropske unije. To pomeni tudi, da bi kampanja na evropski ravni, ki bi jo naj imeli, zato da spodbudimo zavedanje državljanov Evropske unije, da ne gre samo za nacionalno politiko. Glavna točka je, da smo v letih predvsej pooblastil prevzeli od nacionalnih držav, od nacionalnih parlamentov, tukaj Evropski parlament na Evropski ravni, gre za seveda združevanje veliko funkcij. Ta postopek prav tako kaže, da je ključnega pomena, da so pooblastila Evropske unije tako, da imajo polno legitimnost na evropski ravni. Naslednje volitve, naslednje leto morajo biti ključni korak v tej smeri. Eh, Hvala lepa, gospod Šoplin. Sedaj pa za dve minuti v imenu skupine socialistov, gospod Gualtieri. Grazie, presidente. Ma, Hvala, gospod predsedojoči. Z neposrednjim in volitvami v Evropski parlament in sedaj z vedno večjimi prerogativi in pristojnosti Evropskega parlamenta se je Evropska unija postopoma razvila kot unija, ki temelji na dvojni legitimnosti državljanov in držav. E, to izhaja iz Lizbonske pogoje, isto, pogodbe, istočasno pa tudi to pomeni, Eh, zahteva po vzpostavitvi pravega evropskega političnega prostora. Eh, govorimo sedaj o praktični organizaciji, ne o zakonodajni in ustavni organizaciji. In ta praktična organizacija lahko dejansko okrepi pravo evropejskost volitev leta 2014. Predlogi se eh, vrtijo okrog glavne inovacije in sicer naj eh, politične eh, stranke predlagajo same predstavljanje predsednika komisije. Na ta način se bodo bistveno spremenili odnosi med parlamentom in komisijo. Po drugi strani, tisti, ki so do tega skeptični, kot je naprimer eh, gospa Merklova, naj povem, da je svet tisti, ki mora upoštevati eh, izid volitev po ustreznem posvetovanju. Torej, parlament je tisti, ki na koncu mora izbrati. Države eh, članice so že vključene v svet in ne potrebujejo se posvetovati same s seboj. Torej, v prihodnosti uh, se bodo na volitvah državljani lahko odločali tudi za evropsko stranko na evropski ravni in nam na ta način se bo vzpostavil pravi evropski politični prostor, ki bo pošteval izbire volilcev. Informacije v tem eh, poročilu bodo eh, pripeljale do novega koraka v uspostavitvi eh, demokratične Evrope na njenih pravih eh, temeljih in načeljih. Hvala lepa, Roberto. Sedaj pa v imenu skupine ALDE za eno minuto gospa Tajna. Gospod predsedoči, gospa komisarka, spoštovani državljani, naslednje evropske volitve bodo že konec maja 2014. Na podlagi krize v Evropi pričakujemo nižjo volilno udeležbo in več proti evropskih strank, ekstremnih strank. Kako se lahko s temo zoprstavimo? Med drugim z nizom ukrepom, ukrepov, ki bomo jutri sprejeli prvič, tako da bomo v državah članicah imeli tudi evropske logotipe strank, tako da bodo državljani vedeli, da če volijo mene kot eh, kandidatka FDP, da dobijo 100-odstotno politiko FDP, ampak tudi liberalno politiko znotraj liberalne evropske politične družine. Znotraj ALDE tega imena Nemci skoraj ne poznajo. Drugič, tako da bodo politične stranke pravočasno predstavile kandidata za predsednika Evropske komisije, ki bo potem lahko začel predvoljeno kampanjo na evropski ravni. Uravnali bi evropske teme, ne pa samo nacionalnih, kajti naslednji novo izvoljeni Evropski parlament bo prvič izvoljen in bo prvič neposredno volil po Lizbonski pogodbi predsednika komisije. In potem tretjič, ne nazadnje, moramo imeti v strankah več žensk, tako da bi večina prebivalstva Evrope, ki so ženske, tudi se vključevala v politiko in bi se čutila zastopane. Hvala lepa še enkrat poročevalcu Andrewu Dafu za obsežno, odlično upravljeno delo in to pomeni, da nam z nadnacionalnimi listami v tem mandatu še ni uspelo. Hvala, gospa Tajn. Sedaj pa v imenu skupine Zelenje, gospa Belije. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu in mu čestitala za upravljeno delo. Leto 2014 bo leto, ko bomo prvič organizirali volitve po začetku veljavnosti eh, Lizbonske pogodbe. Ta je povečala pristojnosti. Evropskega parlamenta. Ampak kdo ve, kaj se bo zgodilo. Vse manje zaupanja v evropske institucije. Zato je na nas odgovornost, da ponovno damo smisel oblikovanju Evropskega parlamenta strani državljanov. To poročilo želijo krepiti evropsko in demokratično razsežnost pri volitvah, povečati preglednost. Politične stranke vodijo realne programe, to je ključnega pomena. Poleg tega bi morali čim hitreje imenovati tudi člane v Evropsko komisijo. Mi želimo demokratizirati in politizirati evropske institucije, želimo okrepiti udeležbo na volitvah, želimo si, da bi tudi državljani sodelovali pri delovanju Evrope. Mislim, da bi morali na volitvah leta 2014 omogočiti neposredno zvolitev predsednika. Predvsem pa bi moral kandidat oziroma kandidatka predstaviti jasen program. Kandidat ali pa kandidatka. Jutri bomo glasovali tudi o tem, ali naj se spoštuje enakopravnost med spoloma. Zagotovo da. Mislim, da bi morale vse politične stranke imenovati svoje predstavnike za člane Evropske komisije. Jeseni letos bomo v skupini zelenih odločili o kandidatih. Vprašanje pa je, ali bo naš parlament parlament nacionalnih egoizmov, samo odraz sveta, ali pa bomo kot parlament oblikovali Evropo, ki bo bližje državljanom. Vse je odvisno predvsem od nas. Nekaj sestavin za uspešen recept najdemo v poročilu gospoda Dafa. Mislim pa, da bi potrebovali Evropo, ki bi bila bolj demokratična in ki bi podpirala tudi udeležbo državljanov. Hvala lepa v imenu skupine EKR gospode Martini. Hvala lepa. Gospod Daf, dobro je, da postavimo pravila za naslednje volitve, ampak problem je druge. Ta model Evropske unije je propadal in večina državljanov vidi, kako jim pada življenski standard. Zaradi tega bodo volitve 2014 največja preverba v celotnem obstoju Evropske unije. Roberto Benini je pred dvema letoma komik v Ita predstavljal Italijo uh, pri uh, eh, 100. 50. obletnici države. Eh, predstavil je državo, eh, ki samo želi posojila, ampak dejansko eh, so na ta način neustrezno predstavili Italijo, tako kot druga države Italija ne prosi za miloščino v obliki posojil. E, Španci, Grki in drugi imajo težave in bodo mogoče celo propadli zaradi politike v Evropski uniji, ki do sedaj je e, zaščitila le banke. Evro, e, Italija je prvi neto eh, prilačevalec v Evropski uniji in um, italijani se bodo morali odločiti, ali ostanejo v uniji ali ne. Nekateri se ne zavedajo, da le z vrčevanjem uh, eh, se um, reže veja, na kateri sedimo. Zaradi tega moramo na naslednjih uh, volitev zagotoviti, da smo Evropa ljudi, ne pa Evropa bank. Hvala lepa, gospode Martini. Sedaj pa za minuto in pol. Gospod Agnew, v imenu skupine EFD. Well, I think you're gonna do rather well. Hvala lepa. Mislim, da ste mi dodali še 30 sekund. Hvala lepa. Torej. Še en poskus, da bi izkrivili demokracijo v Britaniji. Če želite te logotipe evropskih strank na glasovnicah, lahko to storite, vendar pa tako boste samo zmedli naše voljivce nihče v Združenem kresto še ni slišal za EKR. To bi naj bilo, bila evropska raven britanskih konzerv konzervativcev, vendar pa, ko uporabljamo ta čudna imena, uporabljamo tudi sredstva davkoplačevalcev za njihove kampanje. Ni potrebno nič dodajati. Seveda, politika moramo imenovati za predsednika komisije, vendar pa poprečni britanski voljivec za njega ne bo slišal, razen če bo to Tony Blair. Če bomo sedaj dovolili prenašanje teh evropskih strank v medijih, bi to seveda morda kaj pomenilo. Vendar pa nobena od britanskih strank ne bo želela biti povezana s tem spodkopavanjem našega sistema. Želite sedaj ustvariti evropski demos in upate, da bodo davkoplačevalci upravi delo za vas. To ne bo delovalo. Hvala lepa, gospod Agnew. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Sinclair, v imenu nepovezanih poslancev. Hvala lepa, predsedoči. Vsake volitve imajo nižjo volilno udeležbo. Voljivci glasujejo glede nacionalnih vprašanj. To kaže, da vaš načrt po federalni Evropi nima javne podpore. Ali ni tako? Če si ogledate vse referendume, ste vse izgubili. Ni vam mar za voljivce Evrope, ma ne. Britanski časniki so kritizirali vaše panevropske evropske stranke za odrežbo na volitvah. Jasno pa je, da ne razumete, da si ljudje tega ne želijo. Razijski pristop evra je bil odobren danes, kljub temu, da si latici tega ne želijo. Smo sprejeli po Čirobrc. Dejali ste, da moramo imeti torej neposredne izvoljene predstavnike v Evropskem parlamentu. Pa saj že imajo svoje predstavnike, ljudje, ki so za njih glasovali. Sedaj pa to ni tisto, česar si resnično želimo ali česar si ljudje želijo. Vi si želite, gospod Taf, da bi torej vas podpirali ljudje, ki delijo vašo federalistično vizijo. Ljudje si tega ne želijo, vendar pa to ni mar. Potrebujemo referendum o našem članstvu v Evropski uniji. Tega si ljudje v Združenem kraljestvu želijo. Hvala lepa, gospod Sinclair, za to. Kar ste povedali, s tem smo zaključili seznamom govornikov v imenu političnih skupin, prehajamo pa na seznam govornikov, ki bodo spregovorili v lastnem imenu. Najprej za dve minuti. Kolega Tržaskovski. Hvala lepa, predsedujoči. Vsi smo lahko zaskrbljeni v Evropski uniji glede volilne udeležbe na evropskih volitvah predstavlja se pod vprašanje legitimnost evropskih inštitucij. Državljanom se pač ne zdi, da so dobro obveščeni v evropski integraciji ali pa da lahko vplivajo na politiko evropskih inštitucij. Zaradi tega smo se odločili ukrepiti in sicer narediti te volitve bolj evropejske. In zaradi tega smo politične stranke pozvali, da nominirajo svoje kandidate za predsednika komisije, ki bodo potem volili, vodili svoje lastne volilne kampanje. Ne glede na to, eh, kaj se bo zgodilo, bo tukaj politični mandat jasen. Prvič bo obstajala povezava med glasovi in usmeritvijo Evropske komisije. Mogoče bodo državljani razumeli in cenili to razliko, ampak kar je še pomembneje, moramo poslati glavno sporočilo in jih mobilizirati. In verjamem, da jih lahko mobiliziramo celo v Združenem kraljestvu. Evropski eh, parlament sprejema odločitve, ki vplivajo na vsakodnevne življenje državljanov. In tukaj prevzemamo največji izzive v Evropski uniji večina nacionalnih parlamentov, 50 odstotkov, pravzaprav le prevajajo tisto, kar mi počnemo in to prenašajo v nacionalno zakonodajo. In če bomo dovolj učinkoviti pri pošiljanju svojega sporočila, bodo mogoče te volitve postale pomembne za evropske državljane. V tem upanju se zahvaljujem komisiji in Edgeju Duffu in verjamem, da mu lahko namenimo kakršnokoli kritiko, nekakor pa ne moremo reči, da ima predsotke. Kolega. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Gijom. Hvala lepa, tudi sama bi se rada zahvalila Andrewu Duffu za upravljeno delo. Izzivi, s katerimi se ukvarja to poročilo, so številni, med njimi naprimer boj proti neudeležbi na evropskih volitvah. Pravzaprav smo priča rekordno nizki udeležbi na evropskih volitvah. Državljani imajo občutek, da odločitve, ki se sprejemajo na evropski ravni, niso prilagojene njim. Živijo v težkih gospodarskih in socialnih časih. Soočamo se torej z izzivom, kako evropske državljane čim bolj približati Evropski uniji gospod Dav ponuja odgovore na številne izmed teh izzivov, naprimer, da je treba med volilno kampanjo, treba državljane veliko bolje obveščati, da je treba jasneje opredeliti volilne sezname, da bi morali na nacionalni ravni morali jasno povedati, katerim evropskim strankam pripadajo nacionalne stranke, poleg tega je treba dati možnost glasovanja tudi tistim, ki ne prihajajo iz Evropske unije. S tem mislim, da bi storili korak v pravo smer. Na koncu bi rada podala še dve pripombi. Nažalost gre tu samo za priporočilo, morda kasneje za kaj več. Želim si, da bi organizirali pravo politično razpravo in potem vodili na terenu tudi pravo predvolilno kampanjo, ki bi privedla do uspeha. Hvala. Hvala lepa, Silvis. Zdaj pa za minuto in pol kolega Stojanov gospodine predsjedatelju благодаря и на вас господин дъв. благодаря ви за смирението и за това че най накрая разбрахте че това което се стремяхте всичките тези години да направите. najlepša hvala za besedo gospod predsednik zahvaljujem se gospodu duffu za pripravo poročila. končno smo se vsi začeli zavedati da ti napori imajo določen cilj. Na začetku smo vas slabo slišali, zato bi vas prosil, da začnete še enkrat. Izvolite. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Хвала лепа, господ председочи. Хвала лепа туди господу Дафу за понижност, ки jo vidimo v poročilu. Končno, gospod Daf, ste razumeli, da je to, kar ste leta in leta poskušali, da bi parlament postal federalni kongres, je nekaj, kar se ne bo zgodilo. Nacionalistične sile, ki jih predstavljam, so prešle skozi to raven ponižnosti, kot vidite, je volilna odrežba v nekaterih državah že pri 11 odstotkih. To je bilo že leta 2004 pri novih članicah. Mar menite, da še vedno lahko zavajate evropske državljane? Enkrat na leto vodite razprave z evropskimi politiki in sedaj bi si želeli logotipov na glasovnicah, ki jih državljani ne razumejo in skušate doseči tako uspeh. Zakaj menite, da boste tako legitimirali evropsko birokracijo. Evropski državljani se ne odrežujejo volitev zato, ker ne vedo, kdo bo predsednik komisije, temveč zato, ker vidijo, da jih vedno znova bombardirate s pravili, ki si jih izmišljate in ki jih preprečujejo svobodno življenje. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa za dve minuti gospod Karlo Kazini predsednik odbora za ustavne zadeve. Karlo, beseda je tvoja. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ne bom ponavljal, kar so že drugi rekli. Seveda pohvalil bom eh, pripravo poročila eh, gospoda Dafa, zato se mu zahvaljujem. Naj se ozrem na to poročilo, ki govori o integraciji v Evropski uniji in um, volitvah. Ne glede na to, Eh, pravi eh, francos, anglež, eh, nemec se mora istočasno počutiti s ponosom tudi evropejec. In mislim, da je to bistveno eh, zaradi vzpostavljanja eh, zavesti o logotipu posameznih političnih strank ampak naj dodam še nekaj majhnih eh, zadev, majhnih na prvi pogled. Naprimer, eh, postavljanje skupnega datuma, natančnega datuma, ko eh, je treba izvesti volitve v vseh državah članicah. To kaže na pripadnost Evropi. Pa še eno pomembno vprašanje. Eh, v naprej postavljanje datuma za volitve omogoča boljše kakovost ne le komisiji, ampak se bodo ljudje začeli zavedati svoje suverenosti. E, ni treba čakati dolgo na e, izide glasovanja. Takoj videti rezultat pomeni za ljudi razumeti, da so evropejci in da nekaj štejejo. E, ogromno poročilje o suverenosti na Evropskem parlamentu, nacionalnem parlamentih in tako dalje, ampak suverenost je v rokah narodov, ljudi in te so svojo suverenost kažejo za svojo pripadnost v Evropi. Jovora. Hvala lepa, Karlo. Sedaj pa gospa Gurmaj za minuto in pol. Hvala, kolegice in kolegi se vsi vemo, eh, zakaj bo šlo na naslednjih volitvah. Eden glavnih izzivov bo eh, vzpostaviti pravo evropsko razpravo. Lahko imamo politično razmišljanja drugačna, ampak imamo skupne izzive v Evropi in imamo tudi različne politične alternative. Ravno tako je potrebno povečati demokratično legitimnost Evropske unije, ki je utrpela uh, hude posledice v tej krizi. Eh, seveda Evropski parlament pri tem igra ključno ulogo, še zlasti, eh, ker ima razširjene pristojnosti na osnovi Lizbonske pogodbe. Za predsednika Evropske komisije bomo eh, tako podali možnost kandidatov, ki jih bodo nominirale eh, politične stranke. To omogoča Lizbonska pogodba in zaradi tega v celoti podpiram predloge v poročilu gospoda Dafa in eh, pozivam eh, stranke, da eh, ukrepajo, kot je potrebo za demokratizacijo eh, življenja v Evropski uniji. Treba je eh, vključiti mlade ljudi, ljudi iz eh, manjšin, da se vključijo net kandidate. Pri ženskah pa seveda smo še daleč od enakopravnosti. Gre za enakopravnost Evropski parlament pa mora pri enakopravnosti spolov postaviti svoj zgled. E, gospe Redingi bi pa rekla, da e, tukaj e, ni predstavnikov Litve in e, jih pogrešam. Hvala lepa. Še zadnji govornik v tem krogu, kolega Ranžel. Za dve minuti je beseda vaša. Gracias, señor presidente. Uh, eh, komisar... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začel bi s tem, da uh, izrazim svoje veliko zadovoljstvo z poročilom, ki ga je pripravil gospod Zaf. In to Eh, povem kot eh, član odbora za ustavne zadeve. To eh, lahko povem tudi gospodu Gotjerju in drugih, ki jih ni več v dvorani. Veliko napora je bilo uloženega, da je to poročilo danes takšno, kot je. Zahvaljujem se eh, gospodu Davu. Veliko dela ste vložili in še vedno je ogromno nasprotovanja vašim idejam. Tudi pred volitvami 2014 se moramo zavedati o ogromnega um, um, z neprečakovanega um, nasprotovanja in rezerv. Še posebej moram izpostaviti določene zadeve. Tukaj smo danes že omenili uh, to, da ljudje niso seznanjeni z evropskimi. Uh, eh, za logotipi evropskih strank. To je sicer res, ampak če ne bomo določenih stvari spremenili, potem nikoli ne bodo izvedeli, kakšni ti logotipi so in zaradi tega moramo na ta način ukrepati, moramo te ne, volitve narediti bolj evropske sicer, eh, nikoli evropejci ne bodo dovolj seznanjeni z evropskimi strankami. To je naša naloga. Meni se pa zdi še najbolj pomembno eh, imenovati kandidata za predsednika komisije. Eh, to prinaša veliko dinamiko in. Eh, dela to razpravo zares evropsko. Hvala za vse napore in mislim, da smo lahko zelo zadovoljni z rezultatom. Hvala lepa. Sedaj pa bodo besedo dobili tisti, ki so pritegnili pozornost predsedujočega. Ni vas veliko, vsak bo imel na voljo eno minuto. Najprej gospod Tarabela. Hvala lepa, predsedujoči. Mimo grede, naj povem gospe De Martini, da po mojem mnenju gospod Menini ne slika slabe podobe vaši državi, temveč to počne bolj nekdani predsednik vlade. Toliko o tem. Čestitam kolegu Dafu za pripravljeno poročilo. Dejstvo je, da bi morale evropske institucije biti bolj vidne, državljanom bi morali povedati, kaj vse jim prinašamo. Mislim pa, da je treba obstati stran postaviti euroskeptike in eurofobe, kot je gospod Fareč, ki pravzaprav plačuje davke ne v svoji državi, temveč nekje offshore v davčni oazi. Te osebe, eurofobi, antievropejci niso tisti, ki bi morali imeti prevlado na tem področju. Njih je treba potisniti ob stran in na naslednjih volitvah moramo jasno veljaviti svoje. Govornik je bil prekinjen. Sedaj pa gospod Hafner. Ja, dank, Hvala lepa, predsedujoči. V časih demokracije mora biti za vsa politična področja veljavno, da voljivci niso objekti, ampak subjekti vseh političnih odločitev. In to morajo potem voljivci tudi doživeti, še prav posebno v Evropi. In to danes, ko imamo evropske volitve, potem veliko strank sploh ne govori o evropskih, temveč o nacionalnih interesih. In ko so volitve mimo, potem se nenadoma pojavi predsednik komisije, ki nikoli ni bil izvoljen, temveč so ga pričarali iz klobuka v neki temni sobici. Tako ne moremo okrepiti udeležbe na volitvah državno, tako samo okrepimo njihove frustracije. Zato odločno podpiram predlog, da bi v prihodnosti politične stranke pred volitvami napovedale svoje kandidate za položaj predsednika Evropske komisije in bi potem kandidirali samo tistim, ki so tudi bili na glasovnici in ki bi bili dejansko izvoljeni. Hvala lepa, gospod Kampel Bannerman. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedojoči. Vem, da je gospod Daf izredno direkten in uh, odkrit, ki in vedno pravi, da verjame v pravo evropsko superdržavo kot federacijo. Ampak to je nekaj, kar v Združenem kraljestvu uh, ljudje ne sprejemajo. In ne bo podporil referenduma, gospod Daf, to vem, vendar pa. V tem primeru predlagate, da bi evropske politične stranke se vključile v volitve z uh, svojimi um, logotipi in lastnimi oddajami na televiziji. Živimo, da je se danes 5 milijonov evrov uh, zelo težko zbrati za volitve. Mislim, da je to napačen in neustrezen ukrep. In želi smo na ta način dobiti več kandidatov. Hvala lepa, gospod Ferreira. Prezident sta in preparação uma operação. Hvala, gospod predsedujoči. To, kar se tukaj dogaja, je mistifikacija naslednjih eh, volitev za Evropski parlament v nekaj, kar niso in ne morejo biti odvračati se želi naša osnovna pozornost v naslednjih, eh, na naslednjih volitah in to je položaj eh, državljanov v Evropi, kako živijo in eh, odvračati se želi pozornost od novih alternativ boja proti revščini, brezposelnosti, socialni zaostalosti. Od vsem tem ne bo govora in volitve bodo preusmerjene in eh, spremenjene v nekaj povsem drugačnega. V eh, volitve, ki bodo prava farsa, eh, ki odvračajo pozornost od realnosti. In mislim, da eh, to ni prav. In še gospa Dodds kot zadnja govornica. You, Hvala, gospod predsedojoči. Gospod Duff, ste pa vsaj ustrajni v svojem federalizmu v tem parlamentu, kar pa je, verjamem, v nasprotju z voljo britanskega ljudstva. Približno petkrat sem že eh, komentirala vaša podobna poročila. Nek kolega je danes eh, rekel, naj bi za temi priporočili prinesli novo življenje evropsko demokracijo. Če to dejansko želimo, če želimo evropsko razpravo v. Eh, Združenemu kresu, potem potrebujemo refera, referendum o e, članstvu Združenega kraljestva v Evropski uniji. To je referendum, e, ki se ga vi stalno branite, ampak to bo e, predlog v britanskem parlamentu v petek. Hvala lepa, gospod Dodds. Sedaj pa res zadnji govornik, gospod Zemke. E, Otuš, ja chciałem vesprzeć e, te wszystkie głosy, które mu... Želim podpreti vse tiste, ki so že e, na začetku rekli, da moramo na začetku volilne kampanje predstaviti kandidate za predsednika Evropske komisije. To bi nam omogočilo eh, večje možnosti za razpravo o vseh eh, težavah v Evropski uniji in da se ne osredotočamo na težave v posameznih državah članicah. To je stališče Evropskega parlamenta. Pri tem pa moramo upoštevati vendarle stališča držav članic, še zlasti njihovih vlad. Zaradi tega bi vprašal eh, komisarko, kakšen je njen pristop, ki je bil do sedaj pozitiven kako se do tega opredeljujejo vlade oziroma predsedniki vlad držav članic. Hvala lepa. S tem smo zaključili z govorniki v okviru pritegnite pozornost predsedujočega. Besedo dobi podpredsednica komisije, gospa Reding, ki se bo odzvala na vse pripombe. Like... Gospod predsedujoči, zahvalila bi se rada parlamentu za to poročilo in predvsem poročevalcu za odlično delo, ki ga je opravil skupaj s kolegicami in kolegi v odboru za ustavne zadeve. Ta, eh, to poročilo skupaj z priporočili komisije gre v isto smer in to je izboljšati udeležbo na evropskih volitvah. In pripričana sem, da bomo morali sodelovati, da, mora, da bodo morali sodelovati evropske politične stranke, nacionalne politične stranke in komisija bo pri tem eh, pomagala na vse načine. In na zakončenje pa prosim. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod Daf, izvolite. Hvala lepa. Veliko špekulacij smo slišali še posebej na desni strani v zvezi s tem, kaj želim. Naj vam povem, kaj si želim. Želim si, da bi parlament bil močan in pluralističen, da bi nacionalisti in federalisti bili ustrezno zastopani na demokratičen način. Nekaj špekulacij bilo tudi v zvezi s tem, kako bo gospodarska in finančna kriza vplivala na volilno udeležbo. Sam se s tem ne strinjam. Če bi bil državljan države, ki obravnava trojka, bi bil prvi zjutraj na volišču in oddal svoj glas. Politične stranke bodo zato, po mojem mnenju, morale jasno izraziti svoj pogled na to, kako najti pot iz te globoke, razulečene gospodarske krize. Razumem številne, ki ste rekli, da političnim strankam ni enostavno najti, izbrati in podpreti kandidatov za komisijo Mislim, da se bodo vse politične stranke lotile tega izziva na drugačen način. Zeleni bodo imeli predhodne izbirne volitve. Veliko sreče vam želim. Ampak ta eksperiment bo imel verjetno preobrazben učinek tudi na samo kakovost volilne kampanje s tem bo kampanja postala bolj osebna in tudi bolj dramatična. Končni rezultat pa bo močnejša, bolj pregledna, bolj legitimna politična struktura tudi na zvezdni ravni. Hvala. Hvala lepa. Gospod poročevalec, s tem smo zaključili z razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo Monike Holmajer, napadi na informacijske sisteme. Besedo, kar predajam, gospe Holmajer. Izvolite.